Naslednja točka, poročilo Prost, KARS 2020, akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi. Besedo dobi poročevalec za 4 minute. Eh, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi, eh, če pač pravim, da gre Evropska avtomobilske industrije skozi velikansko krizo, je to prav gotovo nekaj znanega. Vendar je to eh, resnica. Eh, torej, dejstvo je, da je eh, sedaj registriranih samo 12 milijonov prodanih vozil. V primerjavi z letom 2007 je to bistveno manj, ko je bilo 17 milijonov registriranih. Eh, avtomobilov. Dejstvo je, da se je tudi eh, zmanjšal eh, eh, BDP na evropski ravni in sicer na 4 odstotke. In to je stebr, ki je tehnološko zelo pomembno. pomemben. Dejstvo je, da gre tudi zelo veliko sredstev za raziskave, v ta sektor. Naj povem nekaj. E, torej, avtomobilska industrija je v srčiki e, celotne industrije in to je tudi kazalnik za stanje naše ekonomije. Danes e, se evropejci sprašujejo, kako je s prihodnosti te proizvodnje. Evropski po poslanci eh, morajo torej tudi sodelovati v tej razpravi. Mi smo se torej lotili te eh, problematike. Tu smo preučili akcijski načrt CARS eh, 2020, ki je bil sprejet novembra 2012. Torej, to je zelo dobro izhodišče. Hvala lepa tudi podpredsedniku Tajaniju za učinkovito delo. Pozdravljam proces CARS 2020. 2020 dejstvo je, da je to tudi plot dobrega sodelovanja z industrijo. Eh, potrebno pa je tudi sprejemati ex ante sinteze. Mi moramo tu pravzaprav imeti pravo dodano vrednost. Eh, vendar to poročilo ima samo eno ambicijo torej želi predlagati inovativne eh, rešitve zato da bi eh, se ta sektor ponovno opomogel treba je torej ukrepati hitro zato da bi se ta sektor poslovil od krize naš cilj je da industrijsko politiko za avtomobile združimo in da delujemo skupno in ne ločeno. E, mi potrebujemo Evropo, ki se odziva in predvsem Evropo, ki ščiti. In zaradi tega želimo izpostaviti nekaj stvari. Treba je tudi izboljšati dostop komisije, ki mora bolj natančno opredeliti, kje so eh, prekomerne kapacitete v proizvodnji in tega je premalo v akcijskem načrtu. Potrebna je bolj jasna zakonodaja, ki je bolj predvedljiva za industrijo. Na ta način bomo tudi pospešili investicije. Mi moramo pač industriji omogočiti, da se opomore, preden zahtevamo uh, nova pravila in izvajanje teh pravil. Potreben uh, je tudi tehnološki napredek. To je pravzaprav eh, konkurenčna prednost Evrope. To pomeni, da moramo mi početi tisto, kar znamo najbolje, zato da zagotovimo dolgotrajno svojo konkurenčnost. Potrebna je tudi fleksibilnost dela, ki temelji na socialnem eh, dialogu in treba je seveda izkoristiti znanje zaposlenih je spričo tudi razvoja na trgu. Mi moramo seveda tudi preučiti eh, svojo zakonodajo in ukrepe za boj proti eh, eh nelojalni konkurenci, proti nepravični konkurenci. Eh, torej, Eh, to poročilo eh, je podprla večina eh, članov odbora za industrijo in upam da boste tudi jutri pokazali pri glasovanju da to nikakor ni neka bitka ker ne bi mogli odnesti zmage hvala lepa hvala gospod kelly Middag, die Sporok Navusha, uh, Nacht. Najlepša hvala. Vesel sem, da razpravljamo o tej temi danes zvečer, kajti v primerjavi s temo, o kateri smo razpravljali ravno kar, se pravi vesoljska industrija, je število zaposlenih eh, v avtomobilski industriji bistveno više in sicer eh, gre za dvanajst milijonov zaposlenih tu se ustvari štiri odstotke bdp ja vendar se ta odstotek eh, v zadnjih letih znižuje zaradi gospodarske krize lani je bilo prodanih registriranih dvanajst milijonov vozil pred petimi leti pa kar sedemnajst milijonov In zaradi tega je zelo pomembno, da imamo nek akcijski načrt za to, da se bojujemo zoper eh, ta problem. Mi potrebujemo torej eh, dobro eh, industrijsko podlago za Evropo, mi potrebujemo eh, energetsko učinkovite eh, in napredne avtomobile, na ta način bomo lahko tudi izkoriščali svojo konkurenčnost prednost. Hvala. Hvala, gospod Mikolasik najlepša hvala za besedo gospa predsednica. avtomobilska industrija igra pomembno vlogo pri razvoju številnih regij v evropski uniji in prispeva tudi k ustvarjanju delovnih mest in če želimo da bi avtomobilska industrija ostala avtomobilska industrija v evropi ohranila svoj mednarodni položaj mora seveda mobilizirati svoj potencial in se mora osredotočiti na raziskave in inovacije zlasti pri okoljskih inovacijah je eh, možen nadaljni napredek potrebno je tudi prestrukturiranje industrije in eh, države članice morajo posvetiti temu vprašanju veliko pozornosti potrebno je usklajevanje treba se je bojevati omejevati zoper negativne učinke na delovna mesta. Naj spomnim tudi, da lahko države članice uporabijo evropska sredstva za prestrukturiranje in v novem programskem obdobju so namenjena sredstva tudi v ta namen. Upam, da bomo na ta način lahko bolj konkurenčni in da bo ta industrija v prihodnje tudi vir eh, rasti in delovnih mest. Hvala lepa. Hvala señora presidenta comisaria eh, ponente cas dos mil veinte es un. gospa predsednica gospa komisarka kolegice in kolegi eh, cars eh, dvajset dvajset naj bi okrepil avtomobilsko industrijo smo pa seveda priča zmanjševanju števila delovnih mest, zmanjševanju prodaje in števila prodanih eh, vozil. Evropska unija podpira eh, to industrijo, vendar najbolj trpijo države na jugu Evrope ti se želijo izkopati eh, iz eh, krize, pravijo, da potrebujejo več raziskav, potrebuje več prodaje na notranjem trgu in kaj to pomeni vse skupaj, da se moramo pač prilagajati eh, popraševanju, potrebno je investirati v gospodarska vozila in tudi v okolju prijazna vodila. E, in slasti je pa treba tudi na tem sektorju spodbujati socialni dialog. Hvala. Hvala. Gospod Benjan. Uh, e, hvala lepa, gospa predsednica. E, z vidika Združenega kraljestva je akcijski Eh, načrt KARS 2020 primeren, da pomaga tudi načrtom eh, Združenega kraljestva, ki želi pač pomagati lastni avtomobilski industriji. Mi želimo biti globalno konkurenčni in želimo pravzaprav tudi zagotavljati eh, čim manjšo obremenitev s CO2 v cestnem prometu in eh, torej eh, vozila naj bi postala bolj zelena, ta industrija bolj konkurenčna in akcijski načrt eh, CARS 2020 je tudi v skladu s strategijo Vinca Cable in s tem se dejansko tudi želi izboljšati pogoje industrije in mi želimo torej pomagati proizvajalcem vozil, da bodo konkurenčni na globalni ravni. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo komisarka, gospa Reding. Gospa predsednica, eh, poročilo, ki ga je predstavil gospod Prust, eh, je zelo pomembno, kaj ti kaže, kako pomembna je avtomobilska industrija za Evropski parlament. Evropska komisija je istega mnenja in svojim akcijskim načrtom želi komisija tudi pokazati, da eh, je njen cilj, da avtomobilska industrija še naprej pospešuje rast. Eh, prepričana sem, da eh, je ta eh, akcijski načrt eh, dober zgled, koordiniran eh, pristop lahko privede do pozitivnih sprememb. Nastal je v koordinaciji med službami komisije in deležniki. Pametna zakonodaja. Torej, komisija je zagotovila, da ne bo odvečnega uh, Eh, administrativnega bremena. Eh, mi smo želeli večjo predvidljivost eh, za sektor. Zelo pomemben, pomembni so tudi postopki za odobritev tipov in podobno. Na ta način se pomaga industriji pri doseganju večje konkurenčnosti. Pomembna so čista vozila. E, potrebna so seveda vozila, ki bodo kos energetskim izzivom in zaradi tega moramo tudi e, sprejeti e, svežen uh, energija za transport in mi moramo seveda uh, tudi razvijati alternativna goriva in seveda infrastrukturo, ki je potrebna. Potrebujemo skupni trg za alternativna goriva za uh, promet v celotni Evropski uniji, kar pa zadeva raziskave in razvoj in dostop do financ. Uh, veste, da je Evropska komisija leta 2013 predstavila predlog za eh, Evropsko pobudo za zelena vozila in mi smo hoteli sofinancirati razvoj eh, alternativnih goriv, zelenih eh, energij in 2,3 milijarde evrov je bilo predvidenih za obdobje 2014 do 2020. In to bo pravzaprav tudi zelo pomemben vir financiranja za MSP-je na evropski ravni. Naj vam ob koncu še povem, da razmišljamo o tem, kako naj nadaljujemo ta akcijski načrt KARS 2020 po letu 2020. E, torej, mi potrebujemo ustrezne, usporedne strukture na nacionalnih in regionalnih ravneh in v ta namen e, e, seveda tesno sodelujemo z industrijo. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. S tem smo končali razpravo o tem. Glasujemo pa jutri ob 11.30 o tem poročilu. zasedanje se nadaljuje jutri, 10. decembra od 8.30 eh, dalje. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletu.